Good, good morning, uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobro jutro, dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Začenjamo z zasedanjem. Šest minut zamude sicer smo predelali. Vse vas prav lepo pozdravljam v eni naših večjih dvoran, ampak eh, deveta ura je še nekoliko prerana ura. No, v vsakem primeru tolmači so z nami, ki jih tudi pozdravljam, ki mi že mahajo od zgoraj. Tu spodaj imamo še nekaj mesta, ampak najpomembnejši kolegi so že tu in sicer oba so poročevalca. Ena podpredsednica je tudi že tu in nekaj koordinatorjev. Torej, še enkrat dobrodošli. Veseli nas, da se danes že drugič posvečamo temi davkov z pristojnim komisarjem Pierom Moskovičem. Dobrodošli. V zadnjih dveh letih smo tako v plenumu, kot tudi v odborih takse 1 in 2 in pa tudi tu pri nas razpravljali o aktualni davčni politiki. 14. marca ste v razpravi v plenumu tudi obrazložili trenutno stanje vaših prizadevanj. Nekaj tednov je sedaj preteklo od takrat. V tem času je bilo več zaseden na temo posamečnih vprašanj. No, danes na dnevnem redu imamo celo vrsto vprašanj, vključno z vprašanjem dostopa do dokumentov. Za nekatere izmed nas, no, v bistvu za vse, je to vprašanje dostopa do dokumentov pomembno, da si lahko ustvarimo lastno sliko gradivo, ki nam ga je dala na voljo komisija in ki ga še naprej daje na voljo komisija, je vse kakovostnejše. Kar pa zadeva gradivo, ki je dostopno le s soglasjem sveta, pa je vse manj kakovostno. Naj vam dam samo en primer. Opomnik skupine kodeks ravnanja je iz 2. julija 2016, to je dokument, ki je bil objavljen oziroma predstavljen šele po koncu dela odborov takse 1 in 2. Ta dokument zajema 33 strani in eh, razen prve strani, torej dnevni red, so vse ostale strani prekrite s črno. Bodi si ker je bilo rečeno, da to ni stvar parlamenta ali pa eh, z obrazložitvijo, da je to stvar notranje razprave, interne razprave v skupini za kodeks ravnanja, ki je ne želimo objaviti. To je bila obrazložitev. No in ko dobim eh, tako le stranstvo, dovolil sem si takšno črno stran slikati, da vidite, zakaj gre. Res, s tem si parlament na dolgi rok res ne more pomagati. In eh, ne od vas, gospod komisar, še posebej pa ne od sveta, ne želimo prejemati takšnih dokumentov. In to, to se res ne sme več dogajati in to nima nobene zveze s kakovostnimi dokumenti, ki smo jih dobili od vas. Gre za zelo tudi kompleksen proces prebiranja teh dokumentov, kajti tudi v drugih dokumentih je veliko strani takole počrnjenih, ta je pa res ekstremen primer. No, zdaj bi se rad dotaknil vprašanj, ki smo vam jih poslali, vi ste nam eh, vrnili potem svoje odgovore in predn podam eh, še nekaj drugih pripomb, bi dal besedo vam, da podate nekaj uvodnih eh, besed, potem pa se lotimo razprave. Še enkrat dobrodošli, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik, spoštovanje Verne Langen, podpredsednice in podpredsedniki, poslanke in poslanci, hvala lepa za to povabilo, ki sem ga kot vedno vzpravljal z velikim veseljem sprejel eh, povabilo, ki kot vedno prihaja v pravem času. Kajte mislim, da je primeren trenutek, da se ponovno snidemo, da ovrednotimo napredek, ki smo ga skupaj dosegli v našem skupnem boju proti davčnim utajam, eh, sploh po eh, moji javni predstavitvi decembra. V boju proti davčnim utajam mm, sem prepričan, da naši instituciji predstavljata naravna zaveznika. Naravna zaveznika z vidika politične agende, naravna zaveznika z vidika same koncepcije, načina boja proti davčnim utajam in tudi z vidika zahtev po transparentnosti. In kar se nas tiče, mi vedno počnemo vse, kar je v naši moči, zato da zadovoljimo te zahteve Evropskega parlamenta in odbora, ki mu predsedujete. To je dejansko absolutna prioriteta za komisijo, da se boj proti goljufijam in davčnim otajem uspešno peli naprej. Upam, da nam je uspelo že doseči kar nekaj konkretnih eh, napredkov v zadnjih dveh letih. Eh, Junkereva komisija sledi zelo ambiciozni fiskalni agendi in eh, tudi časovnica je zelo napeta. In s sodelovanjem z vašim odborom eh, in z poprejšnjimi odbori takse, lahko povem, da je to sodelovanje zgledno. Evropski državljani, tega se zavedam tako kot vi, na nas še vedno naslavljajo eno samo sporočilo in to je, da so kar se da zahtevni in ambiciozni v boju proti goljofijam in davčnim utajam. afera Panama Papers se počasi umika v, v času in to še ne pomeni, da, se, da lahko zaspimo, dokler nas ne zbudi naslednji škandal. Z našim delom je treba nadaljevati na kar se da informiran in dosleden način. To konec koncev zahteva vaš parlament in tudi velika večina evropskih državljanov, da se na ta način uspešno lotimo izziva boja proti davčnim utajam. Namreč 74 odstotkov državljanov zahteva od nas to, da za delo na tem področju odločno nadaljujemo. V teh uvodnih besedah, predn eh, odgovarjam na vprašanja poslank in poslancev, bi rad eh, izpostavil štiri zadeve. Kot prvo, bližamo se trenutku, ko bomo na terenu začeli počasi žeti plodove našega eh, dela. Vedno steče nekaj časa od trenutka, ko se sproži neka zakonodajna pobuda, pa do trenutka, ko se o tej zakonodajni pobudi glasuje in potem do trenutka, ko se uveljavi. Leto 2017 bo z tega vidika leto konkretnega napredka v boju proti davčnim otajem. Znotraj Unije so finančne institucije že zbrale podatke o bančnih računih in od septembra 2017 se bodo države članice izmenjevale avtomatično eh, te podatke. 100 eh, ena država namreč eh, bo začela izmenjevati te podatke avtomatično leta 2017 in tisti, ki skrivajo svoj denar v tujini, bodo izpostavljeni, kot sem dejal prejšnji teden v Bernu, kjer sem se sestavil za švicarskim finančnim ministrom Ulje Maurem, bančna eh, tajnost, je vsekakor pojem, ki je na poti k izumrtju. In eh, mislim, da je to eden ključnih uspehov, na katerega moramo biti ponosni. Potem poročanje o posebnih davčnih dogovorih in pa poročanje po posameznih državah, to je tudi mm, ključna zadeva in eh, dejstvo je, da tu nismo še bili ravno uspešni. No, vendar lepa bodo prvi rezultati sedaj v obliki dejanskih izmenjav podatkov stekli letos, leta 2017. Potem so tu nove evropske določbe, ki omogočajo davčnim organom dostop do ključnih podatkov v boju proti pranju denarja. Tudi na ta način bomo lahko bolj ciljno izvajali eh, preiskave in revizije in vse to naj bi tudi zaključili do konca letošnjega leta. Torej, ti trije primeri nam izrisujejo političen in zakonodajni pejzaž, kjer je poudarek na teh novih pobudah. Dejstvo je, da ne smemo sedaj počivati na lovorikah. Pomembno je, da zdaj nadaljujemo v istem tempu. To seveda pomeni, da moramo ostati kar se da budni, obenem pa nekako razširiti vidno polje. Komisija ima močna urodja za to, da si zagotovi tudi korektno izvajanje direktiv. Ampak eh, administrativne prakse, ki bodo nadaljevale v nasprotju z evropskimi standardi, so prakse, ki jih lahko razkrijemo le na podlagi pritožbe ali na podlagi, na podlagi poglobljene. Revizija in komisija nima pristojnosti za izvajanje tovrstnih revizij in zato je v interesu nas vseh, da se prenos zakonodaje in izvajanje izvaja na kar se ta korekten način. In zato je pomembno, da vaš parlament in vaš eh, odbor vrši tudi ustrezen in močan političen pritisk na države članice v tej ključni fazi, da dejansko v praksi potem lahko pridemo do rezultatov, ki smo jih eh, v zakonodaji zapisali. No, kar zadeva prioritete za letošnje leto, lahko povem, da bom pri vsaki absolutno potreboval podporo Evropskega parlamenta, kajti ne skrivam vam, da ko aktualnost škandalov nekako pojenja, je seveda težko nadaljevati eh, s tem pritiskom. Prvo je vprašanje CCTB v novi obliki. Gre za strukturni projekt z dvema platema, dvema razsežnostima. Eno je razsežnost notranjega trga, drugo je razsežnost boja proti davčnim utajam. Če združimo CCTB z direktivo boja proti utaj davkov, sem prepričan, da bomo na ta način preprečili podjetjem, da bodo svoje dobičke selila v davčne oaze. Zato eh, potrebujemo eh, to rešitev kot boj proti davčni utaji v Evropi in tudi eh, širše. Kljub pogovorom, ki smo jih eh, imeli v Washingtonu v okviru mednarodnega sklada, eh, tam je bil tudi gospod Steven Menučin, novi finančni minister ZDA in pa glavni gospodarski svetovalec Donalda Trumpa. No, kljub njihovi prisotnosti imamo še veliko vprašanj glede usmeritev, ki jih bo obrala nova ameriška administracija. In Unija mora biti odločna, proaktivna, angažirana v dobro javno finančno upravljanje na mednarodni ravni. S gospodom Menučnem smo imeli že eh, dve zasedeni na ravni G20. Eh, problemi so, dejstvo je, da eh, Amerika danes ni prav zelo multilateralno usmerjena. Če bi dejal, da nasprotuje protekcionizmu, tudi ne bi bilo res. Prav tako ne morem reči, da je prav zelo entuzijastičen, kar zadeva boje proti podnebnim spremembam. Ampak pri temah, ki nas zanimajo, torej boje proti davčnim otajam, tu pa ni bilo nobenega oklevanja na ravni G20 kar zadeva ta tradicionalni del našega dela. Ampak eh, še naprej moramo biti kar se da eh, previdni, kajti če tudi morda ni oklevanja, nekega velikega nadušenja tudi ni. No in zato računam na Evropski parlament, eh, da bo delal z roko roki z Evropsko komisijo, da bomo na ta način čim prej prišli do dogovora pri tem dosevcu CTTB in politična dinamika se sedaj ne, more, ne sme razvodeneti. Iskreno povedano, brez vas bo res težko, kajti konec koncev eh, so določeni zadržki, ki jih morda lahko razumem, eh, druge težje. Moja druga prioriteta je seveda evropski seznam davčnih oaz. Tu moramo biti bolj ambiciozni, kar zadeva tako vsebino kot časovnico. In vem, da to lahko dosežemo le z vašo odločno podporo. Želim, da do konca leta 2017 pripravimo seznam davčnih oaz in nekooperativnih jurisdikcij na področju davkov, da nam bo to služilo kot eh, odvračilno orodje. In zato je pomembno, da naša predstavništva vršijo pritiskom države članice, da te to delo čim prej opravi, ker to je ključnega pomena tudi z vidika našega mednarodnega angažmaja za transparentnost in eh, boj proti davčnim oazam. Tu moramo nujno ostati na tej poti in eh, če želimo skupne, učinkovite, odvračilne ukrepe, eh, bo močan signal državam članicam seveda ta, da mora biti ta se znam pripraviti čim prej, da mora biti učinkovit, da mora biti sankcije realne. Na kratko povedano, ne želim, da je to zgolj mrtva črka na papirju, kajti eh, kot je dejal Karl Marx, ne želimo, da to postane neka knjiga, ki jo potem predamo eh, kritiki mišjih zob. No, upamo, da bomo kmalo pripravili tudi predlog v zvezi z davčnimi. Eh, svetovalci, advokati eh, bankami, ki izvajajo davčno optimizacijo. Če bodo ti mehanizmi izpolnevali določene kriterije, eh, bodo morali davčni organi biti o tem seveda ustrezno obveščeni, da bodo lahko bolje identificirali in tudi eh, hitreje identificirali določene regulativne pomankljivosti, ki posameznikom omogočajo izigravanje sistema in tudi to bo imelo močan odvračilni učinek. Kajti tisti, ki koristijo ta mehanizem, pa ne gre za podjetja ali za eh, posameznike, eh, te osebe bodo razkrite davčnim organom in vem, da obstaja veliko pričakovanje Evropskega parlamenta na tem področju in lahko vam zagotovim, da mm, enako velja za nas. Vedite, da je komisija vsega kar tu odločna. Tretja zadeva, glede katere bi tudi rad ni spostavil mm, prioriteto. Namreč na področju DDV-ja je veliko goljufi in mm, ugotavljamo, da se na ta način eh, s temi davčnimi vrteljaki financira tudi terorizem. Gre torej za kriminalne združbe, ki pogosto izkoriščajo ta sistem. Eh, masovne goljufije so bile na področju DDV-ja, emisijskih kuponov, med 5 do 10 milijard evrov izgube za države članice in to so izvajale organizacije izven EU. Masovno golfije na področju DDV-ja prav tako predstavljajo škodo za eh, primarno davč, primarni davčni vir držav članic. In sicer v skupni vrednosti 160 milijard evrov na leto, torej 40 do 60 milijard evrov odpade zgolj na čezmejne goljufije. Slabosti obstoječega sistema DDV in pa tudi tendenca preusmerjanja denarja na bančne račune izven EU eh, e pomeni, da je naš sistem izredno ranljiv z vidika goljufi, kajti zelo težko je ugotoviti, kdo so goljufi in eh, tudi kako se goljufije izvajo. In zato mora to biti vsekakor predmet naše pozornosti, če želimo bolj uh, pravičen fiskalni sistem. Ne moremo sprejeti čezmejni goljufij pri DDV kot eh, neko nujno zlo. Od leta 1993 imamo ta sistem in eh, mislim, da v 24 letih lahko vendarle ustvarimo nek trajnejši sistem. No, sedaj imamo 28 različnih sistemov in to je tisto, kar omogoča uh, te davčne uh, eh, vrteljake. Temu je treba narediti konec in tu računam na podporo uh, Evropskega parlamenta za predlog, ki ga bom objavil septembra, za reformo režima DDV, da bo ta končno postal dokončen in da na ta način tudi okrepimo boj proti velikim goljofijam na področju DDV. In tudi to bo pomembno, močno orodje boja proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Več dokumentarcev je v zadnjem času pokazalo, mislim, da gre za nizozemsko produkcijo, eh, torej več teh dokumentarcev je pokazalo, da je to pojav, ki je vse bolj razširjen. No, in s tem bom tudi zaključil, spomnil bi tudi na vsa naša prizadevanja za sodelovanje s tem odborom, kar zadeva dostop do dokumentov, da ja vsem, da smo na isti strani, kar zadeva transparentnost. Vaše zahteve za dostop do dokumentov jemljemo izredno resno in lahko vam povem, da smo namenili veliko internih virov komisije ravno tej tematiki. Do sedaj smo več kot 650 eh, internih dokumentov hm, dali na voljo, več kot 800 dokumentov preko IT platforme in še naprej bomo v prihodnje sodelovali v hm, najboljšem možnem duhu. Levi delež eh, teh dokumentov Eh, skupine Kodi za zdravljanje je objavljenih in tudi vaš odbor eh, mora imeti dostop, čeprav je bil rezultat morda nekakšno razočaranje, kot ste pokazali. Vem, da je vaš odbor še vedno nezadovoljen. Lahko vam povem, da je naš cilj resnično ta, da temu odboru posredujemo tiste dokumente, ki so relevantni za delo tega odbora v skladu z mandatom. Torej, če skupina za kodeks ravnanja za oblačitev podjetij obravnava zelo širok nabor vprašanj, je le majhen delež eh, tematik, ki odpade na mandat tega odbora. Eh, mi smo šli celo dlje in nedavno sem svetu v imenu komisije pisal, da naj vsaka institucija, torej tudi svet, omogoči dostop do dokumentov. Ampak še enkrat, so pač določene meje v smislu tega, kar lahko zahtevamo od sveta. Torej tudi to vprašanje mislim, da mora najti svoj primern odgovor v našem sodelovanju, če želimo realno in uspešno eh, voditi boj proti davčnim utajem. Gospa Hentle se bo srečala tudi s koordinatorji vašega odbora danes, da predstavi, kaj je že bilo storjenega v smislu omogočanja dostopa do čim večjega števila dokumentov. Toliko, vse vprašanje, ker sem bil nekoliko dolg, eh, to pa sem vam želel povedati vse v vodoma, kajti glede na to, da je dnevni red kar natrpan v smislu tem, ki jih obravnavamo, eh, tudi predstavitev ni mogla biti ne vem kako kratka. Veselim pa odgovorim na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod komisar. Upamo, v bistvu smo prepričani, da bomo skupaj, torej parlament in vi, še naprej sodelovali pri tej eh, težki davčni tematiki. In naš eh, ključni problem v tem primeru ni komisija in ni pripravljenost na sodelovanje med komisijo in parlamentom, ampak v prvi vrsti predstavlja problem eh, zadržana na državni odnos eh, ali celo blokada nekaterih držav članic. Kar zadeva dokumente, ki zadevajo davčne, posebne davčne dogovore, eh, tu se je skozi 11 držav takšne dogovore ima in vse z eno izjemo, Luksemburg, eh, ki ni dovolil, da bi vse počrnili, ostali so zahtevali mm, počrnitev besedila v eni od eh, držav z zvezdno ureditvijo celo za eno samo regijo. Torej, pripravljenost na transparentnost, na javni pritisk za reforme je bolj nizka v državah članicah in eh, to je nezaupnica parlamentu kot neposredno voljenemu eh, organu EU. Poleg tega pa je tudi jasno, da pristojnost, izključen pristojnost države članice na področju uh, davkov, nekako ostaje vprašanje, ki ga države članice ne želijo izpustiti iz rok. Glede uh, davčnih oaz, glede DDV-ja, uh, se strinjam, smo pod kar velikim časovnim pritiskom tule, z nekolikšno zamudo smo začeli in tudi vi ste bili nekako dolgi, tako da predlagam, da začnemo z obima soporočevalcema z vprašanji. Do uh, pol enajstih imamo čas gospod Kofot in potem gospod Ježek. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar. Veliko veselje me je, da ste tukaj. To, kar ste dejali za boj proti preglednosti, da odbor je temu zavezan, da se bo boril skupaj s komisijo proti temu in da bomo tudi bolj oklevajoče države po sistemu poročanja po državah ali CCTB spodbudili tudi k temu. Pri vseh teh dosegih potrebujemo preglednost in moramo zagotoviti javnosti, da bodo vedeli, kaj je o tem. Moje vprašanje je povezano s tem. Poročanje. Odbor za dokumente iz Paname je bil v ZDA, omenili ste svoj obik v ZDA in tam smo ugotovili, da ZDA ne načrtuje vzajemne izmenjave informacij, kar se tiče skupnih standardov poročanja. Imajo svoje standarde, imajo svoje organe, ampak ne bodo izmenjavali. Imajo svojo fatko. Omenili ste tudi črn seznam glede davčnih oaz in dejali ste, da bo potrebno preglednost izvajati. Bi lahko imeli kakšno fatko na ravni EU, kakšen je odziv na strani EU na to, da ZDA ne bo vzajemna in kar se tiče seznama, zelo prednostno za nas, ta črni seznam. Proces je zelo zaprt, to obžalujemo in obžalujemo tudi da nična davčna stopnja ni kriterij sam po sebi za ta seznam. Lahko podate več informacij o tem, je potem končno in s tem bom končal. Omenili ste skupino za kodeks ravnanja od 98. leta, jo imamo. Ali bi komisija lahko ocenila delo te skupine in mandat za to, da bi videli, kako škodljivi so čezmeni davčni režimi, kako učinkovito je vse skupaj bilo, menili so skupni trg povezan s CCTB. Mislim, da bi tukaj morali pogledati širše na to skupino, eh, delo skupine za kodeks ravnanja in da bi potem videli, kako se bomo ukvarjali s čezmenjim vprašanjem. To nalogo bi komisija lahko prezera. Hvala lepa. Okay, dank, Herr uh, ich bitte das... Hvala lepa. Sedaj pa gospod komisar. Prosim, držite se petih minut, torej slota petih minut. Uh, uh, e Hvala lepa. Kar se tiče torej tega seznama, oboje ambicioznosti in tempa dela. Tukaj mislim, da smo popolnoma skladni s tem, kar smo predvidevali. Pismo je bilo poslano različnim državam glede skrininga in ta skrining se je sedaj začel skupini strokovnjakov, tako strani držav članic kot komisije imamo ekipo in trenutno ocenjujemo to, kar smo zbrali po kriterijih. Kot drugi korak bomo potem zahtevali preverbo in validiranje teh informacij. To tehnično delo bo končano do septembra. Po potrebnih proceduralnih korakih v svetu pa bo tak seznam sprejet v Ekofino do konca decembra. In začela so se že. Začeli so se že pogovori o skupini, kako bi potem lahko pritisnili države, ki so na seznamu. Sem optimističen in sem prijetno presenečen, kako angažirane so države pri tem projektu in pomembno je nadaljevati v tem duhu. Kar se tiče administracije ZDA, ni skrivnost, da si EU želi vzajemnost pri izmenjavi informacij, kar se tiče finančnih računov v skladu z globalnimi standardi. Ocenili smo to vprašanje z našimi partnerji v ZDA, omenili smo ga vsake priložnosti in ZDA ima priložnost sprejeti centralno vlogo pri izogibanju, pri boju proti izogibanju plačila davkov, tako da mora tudi ZDA nadzirati svoj davčni sistem in ga prilagoditi. Veliko manevrskega prostora je za EU in ZDA, da konstruktivno s pogledom v prihodnost razpravljamo o skupnih vprašanjih vzajemnega interesa. Najprej pa moramo videti, kako se bo administracija, nova administracija tega lotila. Kar se tiče reforme skupine za kodeks ravnanja, to je pomembno orode za pošteno davčno ureditev v EU. To je bilo ponovljeno pri kar nekaj škodljivih davčnih praksah, vendar pa v zadnjih letih je potreba po reformi te skupine in upravljanju te skupine postala bolj vidna. Tako kot ta odbor, ta parlament, je tudi komisija že kar nekajkrat dejala, da bi bili za smiselno reformo te skupine in sedaj sodelujemo z državami članicami, da bi videli, kako narediti vse skupaj bolj funkcionalno, bolj pošteno, imeli, da bi imeli bolj pregledna davčna stališča v EU. In seveda pozdravljamo vsak prispevek Evropskega parlamenta pri tem. Prosim za pomoč. Okay. Dank, eh, Hvala lepa. Peter Ježek. Thank you, chair. Hvala lepa, predsednik. Rad bi izvedel, gospod komisar, kako ocenjujete izvajanje strani držav članic evropske zakonodaje na področjih, o katerih govorimo? Ste konkretno ukrepali, odkar ste prevzeli funkcijo, da bi okrepili nadzor nad izvajanjem strani držav članic? Ima komisija dovolj virov zato, da zagotovite, da se zakonodaja ustrezno izvaja in izvršuje v državah članicah. To je moj prvi nabor vprašanj. Potem pa, če mi dovolite, bi vas vprašal, če lahko orišete prihodne pobude za urejanje delovanja davčnih svetovalcev. Imate kakšne druge pobude, ki jih pripravljate v bližnji prihodnosti na tem področju? in morda tudi bolj dolgoročno. In potem zadnje vprašanje. 2013 ste skupaj s ministri, finančnimi ministri držav članic pisali pismo komisiji, da bi pripravili fatko na ravni EU. Zanima me, ali menite, da je direktiva o administriranju sodelovanja na področju davkov nekakšna EU fatka ali pa vidite kakšne razlike podobnosti, kajti fatka se zdi, da je odločen očekovit instrument. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Kolega. Ja, hvala lepa tudi kolegi. In Komisar, imate besedo. Mojim službam sem naročil, naj si ogledajo natančno načrt izvajanja nove direktive o preglednosti in boju proti izogibanju davkom. Posod, kjer eh, države članice niso notificirali komisijo, je komisija že začela s prvim korakom postopkov kršitev. To so torej uradna pisma, uradna obvestila o 39 primerjih. Ne bom seveda šel v podrobnosti v tem času, ki ga imamo. Imate pa informacije, kar se tiče naših opozoril. Večina držav članic je potem notificirala svoj prenos. Kar se tiče 12 tih držav članic, pa so določeni ukrepi še vedno v pripravi. Po tej preverbi konkretnih podatkov, so službe komisije tudi ocenile, ali se direktive ustrezno izvajajo in so prenešene v nacionalno zakonodajo. Tukaj je komisija, kar se tiče DAK 1, imela določeno vprašanje v šestih državah članicah, štiri primeri so sedaj zaprti. Podrobnosti so na voljo. Za DAK 2 ocena konformnosti še poteka in upam, da bo samo še nekaj dodatnih postopkov kršitev. Kot vidite, ravnamo skrbno, ker države članice se zdi hitro prilagajajo svojo zakonodajo eh, našim zahtevam, torej uspevamo, nadzorujemo, informacije so na voljo, mislim, da smo na pravi poti. Kar se tiče posrednikov promotorjev. Tukaj smo v zadnjih letih pripravili sredstva za očinkovit boj proti izogibanju davkom. Sedaj pa želimo se zoprstaviti tudi tistim, ki spodbujajo izogib davkom. Tudi vloge posrednikov, ki poznajo račna stališča zelo podrobno in jih lahko potem zakonito uporabljajo, tako da nižajo davčne prispevke za posameznike. Sedaj se moramo lotiti teh praks. Tri države že imajo zavezo za posrednike, da razkrivajo davčne scheme, ki so jih imeli pred razkritjem. Komisija je se je lotila tega v polni meri in bomo predlagali novo zakonodajo o posrednikih pred poletjem, pred počitnicami in vem, da lahko računam na ta odbor, da boste skušali zagotoviti, da se to izvede kar se da hitro. Kar se tiče fatke, na mednarodni ravni se večina tega izvaja in komisija bo v globalnem dialogu spregovarjala o tem tudi s tretjimi državami, tudi s tistimi jurisdikcijami, ki ne sodelujejo. Good. Hvala lepa. Seveda nas zanima slišati tudi, katere države, točno katere države so predloge za urejanje delovanja posrednikov že pripravile. Sedaj pa Dario Šrosati, ELS, prosim, v imenu političnih skupin sedaj govorimo. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar, da ste z nami in hvala lepa za vse informacije, ki ste jih podali. Dve vprašanje. Prvič, zadeva odvisna ozemlja držav članic EU. Imeli smo predstavitev na to temo na začetku tega tedna in zdi se, da je kar nekaj držav članic trdilo, da nimajo polnega nadzora nad davčnimi režimi teh držav odvisnih teritorijev, ozemelj, tako znotraj geografskih meja Evrope, pa tudi izven Evrope. To zadeva Kanarske otoke, Karibska ozemlja, ki so pod pristojnostjo nizozemske, Združene kraljestva, Francije in tako dalje. Vprašanje, do kakšne mere se komisija zaveda dejstva, da prihaja do utekanja dobička na ta ozemlja in to v velikem obsegu. V Evropi in to že precej časa. Kaj se lahko stori za to, da bi spodbudili države članice, ki imajo taka ozemlja? da bi pomislili na to, da bi pripravili ustrezne zakonske spremembe, samo zato torej, da bi odstranili te škodljive davčne scheme, davčne prakse na teh ozemljih. Nekdaj formalno so to eh, bili del skupnega ozemlja in rad bi slišal vaše mnenje o tem. Z drugimi besedami lahko kaj storimo glede tega, ali moramo enostavno to tolerirati, sprejemati. Drugo vprašanje. Kar se tiče zadnje zakonodajne pobude, ki je v parlamentu in zadeva priporočila po državah članicah. Slišali smo kar nekaj pomislekov, da bi ta pobuda lahko vodila do tega, da bi prišlo do razkritja poslovno občutljivih informacij. Dve dejstvi sta pomembni, kar se tiče naložb z teh držav. Prvo, podružnice ne evropskih držav, eh, družb bodo preseljene iz EU v druge države in pritok naložb iz tretjih držav ZDA, Kanada, Japonska, bo nižji v prihodnosti. Druga potencijalna implikacija pa je, da bi to lahko spodkopalo standarde OECD. Kaj mislim s tem? BEPS. 13. ukrep, ki je bil dosežen po dolgotrajnih trdih pogajanjih in to bi lahko bil pretekst za nekatere države članice, da izstopijo iz tega sporozuma. Vaše mnenje o tem, prosim? In ali ste o tem govorili tudi na zadnjem sestanku, še prav posebno z našimi ameriškimi prijatelji? Rosati. Hvala lepa, kolega Rosati. Zadnja točka je o postopku zakonodajnega postopka. Ta teden smo imeli predstavitev in tudi razpravo. Prosim, gospod komisar. Euh, veliko vprašanj, euh, ampak nimam veliko časa, da bi na njih odgovoril, ampak vseeno bom euh, poskusil kratko in jedrnato odgovoriti na vaše vprašanja. Zavedamo se problematike, ki ste jo izpostavili. Seveda, to je eh, del procesa priprave eh, seznama in eh, del procesa v skupini za kodeks ravnanja. Pogledali smo si določene jurisdikcije, naprimer um, Isle of Man, in tudi eh, skupina za kodeks ravnanja je eh, prilagodila eh, svoje delo v okviru globalnih standardov za preglednost. Kar se tiče poročanja po državah, je tukaj treba izpostaviti dva elementa. Najprej vsebina, ko je komisija predlagala preglednost, smo pripravili tudi oceno učinka, javno posvetovanje, zastavili smo si vprašanje, v zvezi eh, s to kontradikcijo med eh, naložbami in preglednostjo. In eh, govorili smo tudi o vzajemnosti, o tem smo se pogovarjali z EDA, pa tudi v OECD smo o tem govorili. Seveda morajo države članice upraviti svoj del te naloge in unija svoj del. mislim, da te kontradikcije ni uh, v uh, naših predlogih. Je pa seveda uh, vse odvisno od držav članic, ki morajo zauzeti uh, svoje stališča. Uh, parlament uh, mora prav tako uh, opraviti svoje delo. Podpirali ste. Uh, preglednost in na to ne smemo pozabiti. Tudi v svetu je treba na tem delati. Vem, da zadeve niso preproste, ampak eh, tukaj potrebujemo vaš pritisk, bodi si pozitiven, bodi si negativen. Komisija bo nadaljevala s svojim projektom eh, podpore eh, poročanju po državah. Najlepša hvala, gospod komisar. Včeraj smo preverjali predloge sprememb in gotovili smo, da bo tudi v parlamentu težko najti skupno stališče na to točko. smernice po BEPSih, to je gotovo pomembno izhodišče, kar se tiče teh ozemelj. Tukaj nimamo samo kanadskih otokov in še nekatere druge. Vsega skupaj je 33 ozemelj držav članic Evropske unije, ki jih sumimo, da so davčne oaze. To je pomembna točka, kateri je govoril kolega in prosim, temu morate nameniti pozornost. Sedaj pa Paul Tang, socialni demokrati, prosim. You, you... Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa, gospod Moskovič, da ste tukaj. Včeraj smo imeli prvo predstavitev. Evropski parlament je začel s CCTB. Ena od razprav in mislim, da je bila široka podpora za to v Evropskem parlamentu. Ena od razprav torej, je bila in rad bi slišal vaše mnenje da bi to lahko bil evropski odziv, ki bi končal potem z iskanjem najboljših davčnih režimov. In ta odziv bi lahko bil še odločnejši glede na predloge Trumpove administracije, ko želijo znižati nekatere stopne z 35 na 15 odstotkov. Prav tako ne bo več običajnega ameriškega sistema, bolj bo osredotočen na ozemlje. Kaj menite, kako bi lahko se izognili tej tekmi za iskanje najugodnejših režimov in kaj menite o Trumpovi administraciji? Potem pa. Ne vem, kdaj boste zapisali sklepe, vendar pa mislim, da je potem ukrep OECD 12, kjer države članice lahko govorijo o razkritih, ko lahko države članice ponudijo davčne elemente davčnim svetovalcem. Lahko vidite, kakšno pudo na tej strani, kajti mislim, da je to ključnega pomena. To bi lahko. pomenilo določen premik glede obstoječe zakonodaje. Hvala lepa, kolega, da tema davčnih situacij, to je zelo dinamična tema, kajti zelo veliko od teh jih je v Luksemburgu in samo 73 odstotih eh, jih je bilo pri bankah in samo eno od teh je bil eh, davčni svetovalec prosim gospod komisar um, uh, najprej naj ponovim da so ZDA eden največjih zaveznikov največjih zaveznic in največjih trgovinskih partnerjev EU to moramo povedati in to sem v ZDA pred dvema tednoma tudi dejal pogovoril sem se z nekaterimi glavnimi voditelji tudi Kristina Gard, Janet Jelen in nekaterimi drugimi. Moje sporočilo je bilo, da bo komisija vedno upoštevala skupni interes ZDA in EU. Ponil sem tudi dejstvo, da moramo razlikovati med kratkoročnimi izjavami in dolgoročno politiko. Kar se tiče davčnih vprašanj, administracija ZDA eh, prejšnji teden povedala reformo korporativnih davčnih stopenj, ki je trenutno pri 35 odstotkih. To je precej nad poprečjem držav članic, ki, ki znaša 22. Naš e, eh, podarek bo, da sodelujemo z vsemi mednarodnimi partnerji, tudi ZDA, da se lotimo boja proti utaji davkov in izgubljeno plačila davkom. Zabeležili smo si izjavo ZDA o korporativni dačni reformi, ta vključuje to. Seveda pa bomo to spremljali zelo pozorno, ko bomo imeli bolj podobne predloge. Mislim pa, da smo se izognili najslabšemu možnemu scenariju, ki bi lahko bil mejni davek, mejni davek prilagoditve, ki bi potem ustvari skušnjave protekcionizmu in bi lahko vodil povračilne ukrepe. Mislim pa, da moramo nadaljevati s tem. smo po dinamičnem okolju, kar se tiče korporativnega davka, naš najboljši odgovor je, da še naprej izvajamo BEPS-e, tako v EU kot globalno gledano, skupaj s partnerji v OECD, tudi znotraj G20 in da pritisnemo glede CCTB. To je naš najboljši odgovor na potrebo stabilizacije. Uh, davčnih osnov, kar se tiče posrednikov, omogočevalcev. Tukaj smo podali predlog junija, glede svetovalcev in posrednikov, prav tako pa si bomo gledali, ali bi jih morali sankcionirati, tiste, ki ne spoštujejo evropskih pravil. Po mojem mnenju bi to morali storiti. Hvala lepa, gospod komisar, sedaj pa profesor Bernd Luka IKR. Ähm, hvala lepa. Predsednik, hvala lepa, komisar, da ste tukaj. Bistveni element v predstavah komisije in tudi tega odbora v boju proti pranju denarja in izogibanju plačila davkom in kriminalnim dejavnostim so informacije, izboljšava informacij, ki jih dobiva javnost. Z več preglednosti, zahtevami po registrih in tako dalje vendar pa bistveno je, da lahko te podatke tudi obdelujemo, da imamo vire na razpolago za obdelavo teh podatkov. Z delom našega odbora in osebno tudi s pogovori, ki sem jih vodil, dobili vtis, da nimamo dovolj virov. Veliko držav članic, ki bi po trenutnih pravilih morali objavljati poročila, samo en odstotek od obveščevalnih enot pridobljenih podatkov tudi obdelajo. To pomeni, da če obstaja sum na kršitev pravil, ima potem tisti, ki to krši, 99-odstotno možnost, da se nič ne bo zgodilo, kajti ni dovolj sredstev, da bi se preiskali ti primeri. Po mojem je tukaj razkorak med domnevo po eni strani, da zločinske dejavnosti pomenijo izgubo glede davka v trim mestnih milijardnih številkah. Po drugi strani pa ne zagotovimo dovolj sredstva, da bi se teh primerov lotevali. V bistvu bi se morali bolj potruditi, tako kadrsko kot eh, finančno, za preiskavo teh primerov. To bi moralo biti samo po sebi umevno. Vidite, ta, vidite to protislovje, kako si to razlagate in kaj bi lahko komisija in kaj bi lahko parlament storila, da bi se to težavo eklatantne neodrave primerov resnično lotili. Hvala lepa, gospod komisar. Mislim, da a, se ne strinjava vedno, gospod e, Luke, ampak tokrat me veseli, da se strinjava, da se moramo boriti proti davčnim utajam in davčnim goljufijam. Mislim, da vse politične skupine podpirajo a, ta projekt govorimo o eh, temi, eh, o področju, na katerem je Evropska unija, ki jo nekateri kritizirajo, ne zgolj eh, uporabna, ampak potrebna. To je del te evropske zgodbe, ki jo moramo še naprej pripovedovati našim državljanom, ker imamo tukaj dokaz za potrebo po uniji. Izpostavili ste probleme, na katere moramo najti odgovore, ampak eh, ne moremo iti predaleč. Eh, preden sem bil eh, evropski komisar, sem bil dve leti finančni minister moje države, Francije. Kot finančni minister vam lahko povem, da sem zaradi več različnih razlogov želel pripraviti ambiciozne programe za boj proti davčnim utajam. Obstajajo eh, etični, finančni in drugi razlogi. Eh, seveda je to dohodek za državo, ki eh, državi pomaga. Nisem več finančni minister, ampak še vedno sem francos in v Franciji imamo program, ki lahko zbere dve milijardi davkov na tem področju. tesno sodelujemo z državami članicami in eh, ko je to potrebno, moramo vzpostaviti oziroma izboljšati eh, upravne zmogljivosti eh, zadevnih organov, tako da bo ta boj proti davčnim goljofijam še bolj učinkovit. Izpostavi bi še delavnice za programe, ki obstajajo na področju davkov. Imamo tudi različne programe IKT eh, in podobne ukrepe, ki eh, pomagajo pri eh, reševanju te problematike. Res je, da v državah članicah ne poteka vedno vse po načrtih in da to sporočilo ni vedno jasno. Sporočilo, da je njihova naloga in da je tudi v njihovem interesu, da zagotovijo sistem, ki bo zagotovil boljše zbiranje eh, davkov, eh, boljši boj proti eh, izogibanju in utaji davkov. Hvala lepa. Predidejam, da ima komisija na voljo podatke o organih držav članic. Morda bi nam jih lahko dodatno poslali. Naslednji, majte Juris, Ruiz, skupina Alde. Okay. Eh, señor Moscovici, a mí me alegra mucho. Hvala lepa. Gospod Moscovici, zelo sem zadovoljna, da je potrebno se izogniti, izgubiti teh 150 milijard evrov zaradi neplačila davkov na leto. Gotovo se moramo politično odzvati, ker smo preveč neočinkoviti zaenkrat. Sedaj pa se vračam na odvisna ozemlja. Dokumenti iz Paname so razkrili zelo veliko podjetij na deviških otokih, britanskih deviških otokih. Dejali ste, da si boste ogledali ta odvisna ozemlja, omenili ste jih 33. Vprašanje pa je sledeče. Mar ne bi pravnega reda lahko razširili tudi na ta odvisna ozemlja, neposredno, Kakšne pristojnosti pa imate v resnici? Ni dovolj, če samo mislimo, da je potrebno nekaj storiti. Potrebno je res kaj storiti. Ali potrebujemo spremembo pogodb za to? Dejali ste, da vsi ljudje ne želijo izvajanja CCTB. Zakaj? Po eni strani to razumijo, po drugi pa ne. Lahko poveste več o tem? Hvala lepa, kolegica. Gospod komisar, prosim. Diesmal haben Sie etwas mehr Zeit. Tokrat imate nekoliko več časa. Eh, eh, Imam nekaj več časa, to je res, ampak odgovor je razmeroma preprost. Soočamo se s situacijo, ki eh, ima dva obraza. Bodi si govorimo o teritorijih, ki so zunaj Evropske unije in v tem primeru uh, imamo seznam, uh, to je nekaj, na, čem, uh, na čemer delamo. Uh, želim, da se držimo uh, časovnice in da dosežemo naše uh, cilje. Uh, izkoristil bom to vprašanje in izpostavil, da sem razmeroma zadovoljen uh, z napredkom pri tem procesu. Sem tudi optimističen, uh, mislim, da bomo imeli ta prvi. Uh, Evropski seznam davčnih oas, v povezavi eh, s sankcijami eh, do konca leta. Kar se tiče drugega obraza, drugega vidika, pa so to teritoriji znotraj Evropske unije, ki lahko imajo seveda nek poseben status eh, glede na posamezno državo. In v tem primeru je naš skupni pravni red, naš aki, tisti, ki velja. To so naša pravila. Situacija se morda lahko zaplete. Eh, če bo eh, in ko bo ena velika država članica izstopila iz Evropske unije in to so teme, o katerih se bomo še pogovarjali. Posredniki, ki delajo na eh, teh teritorijih, bodo pokriti z našim predlogom in to je seveda bistvenega pomena, ker nočemo ustvariti luken, ki bi omogočile Eh, zlorabo eh, sistema oziroma uporabo eh, tretjih jurisdikcij. Hvala lepa, naslednji zaguje. Gospod Krespo, prosim. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar. Včeraj. so pridržali direktorje banke Santander. In to na podlagi enega od seznamo, ki so ga dobili da bi pomagali poslovnežem, športnikom in politikom pri pranju denarja. To torej kaže, kako posredniki, naj si bodo odvetniki, davčni svetovalci, skušajo ustvariti bogatstva posameznikom in jim pomagajo pri zagibanju plačila davkom. tudi drugi prekrški se izvajajo in izvajajo se škodljive davčne prakse. Dejali ste, da boste se skušali temu izogibati. Rad bi vedel, ali bodo to samo kozmetični popravki ali pa se boste resnično lotili vzroka. Dejali ste, da tudi državljane te škodljive davčne prakse motijo in skrbijo. Državljani ne morejo verjeti komisiji, ki je dovolila Junkerjeve prakse, naprimer razkritja, ki smo jih videli iz eh, dokumentov z Bahamo in Paname. Torej, zakonodaja bo potrebna na tem področju in rad bi zastavil sledeče vprašanje. Kateri ukrepi so potrebni za to, da bi posredniki ne počeli več tega, kar počnejo? Kakšne sankcije bi morali nameniti? Jim bomo odzeli licence. Vedeti moramo, da gre za čezmene operacije. Mar menite, da bi Evropski organ moral prevzeti nadzorno vlogo ali pa bi to morali biti pristojni držav članic. Za zaključek. Kar se tiče domnevnih praks, boste zadovoljeni s tem poročilom ali boste spostavili register, ki bo seboval podatke o teh škodljivih praksah? Prosim, gospod komisar. Veliko je bilo izjav, nekaj pa tudi vprašanj. Äh,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 zato ker menimo, tako kot vi, eh, Evropski parlament je namreč to izpostavil, ne zgolj to, pritisnili ste na nas, eh, da je to zelo pomembna eh, točka in zato moramo biti dovolj pogumni, da rešimo ta problem. Pravno in finančno gledano posredniki imajo prste tudi v izogibanju davkov z veseljem eh, se bom ponovno odzval na vaše povabilo eh, za razpravo v odboru eh, pana. Gospod predsednik, rad bi sedaj izpostavil tri načela, na podlagi katerih delamo skupaj z generalnim direktorjem Taksot pri pripravi tega predloga. Naš predlog, in to je prva stvar, bo pokril vse posrednike. Ne bomo se omejili na določene poklice. Vse poklice treba pokriti. Drugič, naš predlog bo pokril celotno uh, eh, schemo optimi, uh, davčne optimizacije. Ne bomo imeli nek uh, končni seznam, uh, ampak to je boljša rešitev zato, ker se bomo lahko prilagajali na posamezne situacije. Oni ne poznajo nobenih omejitev. Uh, pravno-tehnično gledano, tako da je tak odprt pristop eh, po našem mnenju boljši. In eh, na zadnje, tretjič, naš eh, predlog bo pokril vse jurisdikcije, kot sem že dejal, če je nek posrednik v tretji državi in če ne izpolnjuje uh, svojih obveznosti, potem mora to narediti uh, dahoplačevalec to so torej tri načela, eh, na podlagi katerih delamo. Hvala lepa za pojasnilo. To je zelo dalekosežen predlog, če lahko že danes sodimo o tem. Sedaj pa je v žuli zeleni. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik, eh, in hvala vam, gospod komisar, da ste danes z nami komaj čakam na izjavo eh, komisije na vaš predlog v zvezi s posredniki. Vemo, kako pomembno eh, vlogo igrajo. Eh, odbor pana je pripravil tudi študijo oziroma zahtevo študijo, ki je bila na to temo objavljena pre nekaj dnevi prejšnji teden. Mislim, da je pomembno predvsem na to področje uvrstiti tudi kazensko odgovornost, eh, kar se tiče posredovanja eh, med strankami. Orodja kazenskega prava eh, so včasih dovolj, včasih pa ne in mislim, da je treba to ponovno izpostaviti. Veseli me, da je eh, komisija eh, preprečila izgubo ene milijarde evrov eh, v davčnih oazah in zanima me, katere institucije so pri tem sodelovali, katere institucije so želele uporabiti davčne oaze za to, da bi skrile ta denar in zanima me, katere, katerim zlikovcem ste stopili na prste. Hvala lepa. Eh, gospod komisar, dve dopolnilni vprašanji. Kar se tiče posrednikov, lahko rečem, da je bistvenega pomena eh, oblikovati ustrezno definicijo posrednikov, ki pokriva vse, ki eh, nudijo to vrstne storitve, vse različne poklice. V nasprotnem primeru bomo eh, v zakonodaji ustvarili luknje eh, in s tem eh, bomo omogočili zlorabo teh luken. V skladu s pobudami, ki so bile sprejete pred kratkim, gre za ukrepe za boj proti davčnim utajam in komisija si želi tukaj trdega prava, ne pa mehkega pristopa. Eh, nekega kodeksa ravnanja, ki ga je na to težko izvajati. Eh, zato gremo v tej smeri. Kar se tiče posrednikov, imamo zahtevo po preglednosti in davčni eh, uradi so tisti, ki morajo na to ukrepati. V tej fazi ne predvidevamo kazensko-pravnih ukrepov. Na to, kar se tiče Lesuara, eh, nimam eh, informacij o tem. Eh, lahko pa povem, da gre za boljši nadzor nad sredstvi skupnosti. Srečal sem se s predstavniki e, AB in e, Banke za obnovo in e, razvoj. In mislim, da moramo biti zelo previdni, ko uporabljamo ta sredstva. Smo unija, ki se bori proti davčnim otajem in izogibanju davkom. To je naša prioriteta in kot komisar želim, da smo v, uh, v vodilni vlogi na tem področju. Vem, da uh, nismo vedno uspešni, ampak uh, odrezali smo se bolje kot marsikdo drug. In če smo uh, voditelj, potem uh, moramo dajati dober uh, zgled. Kar se tiče upravljanja EB, e so upravne strukture vedno zauzemale stališče, da morajo teritoriji, eh, ki spadajo pod Evropsko unijo oziroma ki eh, dobivajo sredstva, vedno spoštovati eh, fiskalna pravila. Imamo tudi uredbo o EFSU in druge zakonodajne akte o neporatnih sredstvih in posojilih. Hvala, da ste izpostavili uh, to vprašanje tu je pomembna naša vodilna vloga, vodilna vloga Evropske unije eh, na področju eh, fiskalnih eh, vprašanj in to je moralno in politično izjemno pomembno vprašanje. Hvala lepa. Predstavnika EFDD ne vidim. Tako da je naslednja Barbara Kapel, ENF. Prosim. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar, da ste prišli v naš odbor dva tematska področja bi želela omeniti in zastaviti vprašanje. Najprej davčne oaze in črni seznam, potem pa področje davčne pravičnosti. Danes ste dejali, da bi ta črni seznam naj do konca leta nastal, da je to ena od prednostnih nalog tudi komisije in da ste optimistični, da bo ECOFIN do konca leta tak seznam potrdil. Želimo si to vsi. Moj vtis pa je, da obstajajo določene nejasnosti, kar se tiče opredelitve kriterijev, kako pripraviti ta seznam. Imamo kriterije OECD in kriterije komisije, visina, višina davkov, preglednost in eh, mednarodna izmenjava, torej sodelovanje z mednarodno skupnostjo. Potem pa imamo še en seznam, EFTF, ki ima 25 kriterijev, ki bi jih tudi naj obdelali. V razpravi o direktivi o pranju denarja mi je padlo v oči v razpravi prejšnji teden v Ekonu, zakaj se panamski dokumenta ne upošteva. Moje vprašanje bi bilo, imate konkretne kriterije, po katerih bi potencijalne kandidatke za ta črni seznam lahko obravnavali. In potem tudi si lahko predstavljate, da bi priključili k temu tudi poročevalce GDP poročijo po državah članicah, ali bi morali upoštevati vse jurisdikcije in še, o nečem smo govorili v odboru, bi lahko imeli obrat dokaznega gradiva, bi morala potem Panama dokazovati, da je drvar zakonito, potem pa še davčna pravičnost. V Ekofinu 7. 8. aprila so dejali, da potrebujemo ravnovesje med različnimi zakonodajnimi spremembami glede obdavčitve, ki se uporabljajo glede na praksi zogibanja plačila davkov in glede davčne pravičnosti. To je za podjetja velika težava in malteško predsedstvo pravi, da bi morali ravnovesje izboljšati. Moje vprašanje, kaj menite o tem delovnem dokumentu komisije? Oprostite, pravi govornica mateškega predsedstva, bi lahko bilo to tudi protiproduktivno, kar se tiče CCTB in kako bi lahko ustvarili ravnovesje. Hvala lepa, tega dokumenta še nimamo, ga bomo pa verjetno dobili in potem dali na razpolago. Prosim, gospod komisar. Sur, sur, sur liste... Kar se tiče eh, seznama, imamo trenutno eh, pet eh, strokovnih skupin, ki na, to, eh, na tem dela. Gre za približno 30 oseb, eh, obravnavajo številne eh, davčne jurisdikcije in zato sem ravno izpostavil napredek pri pripravi seznama. Napredek obstaja, kriteriji so jasni. Imamo kriterije, ki so povezani z BEPS-om, kriterije, ki so povezani z. Eh, s preglednostjo in kriterije, ki so povezani s eh, škodljivimi davčnimi praksami. Eh, sčasoma pa bodo kriteriji na to zaustreni. Omenili ste tudi ECOFIN z tega vidika. Kar se tiče branja denarja, je komisarka Jurova bolj primerna Eh, za obravnavo te direktive, ki spada pod eh, njen portfelj. Ampak komisija kot takšna v eh, celoti se zaveda vprašanj in pomislekov parlamenta. Skrbi vas, da ne bodo pokrite prave države zagotovim vam lahko, da bomo poskušali najti najboljšo pot za to, da eh, pridemo do dobro, dobrega rezultata in eh, da ne bo prišlo do eh, teh težav. Na to tretje vprašanje tekom neformalnega zasedanja Ekofina na Malti je bilo to izpostavljeno in tudi v Washingtonu smo se o tem pogovarjali. Davčna pravičnost ne more obstajati če nimamo ustreznega konkurenčnega in stabilnega okvira. In eh, stabilnost, pravna stabilnost na področju davkov je dobro pravilo. Eh, nestabilnost eh, škodi davčni pravičnosti. V to sem prepričan. Ampak ni kontradikcije med davčno stabilnostjo in bojem. Eh, za preglednost. Eh, malteškemu predsedstvu sem to jasno eh, povedal. Naš boj za večjo preglednost na področju davkov gre z roko v roki z bojem za večjo stabilnost predlog eh, o skupni konsolidirani davčni osnovi eh, je namenjen točno temu. Gre za eh, strukturno, stabilno reformo, ki zagotavlja stabilnost dolgoročno gledano in ki obenem omogoča boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom. stabilnost ne more biti eh, nek razlog, da se ne eh, borimo za večjo preglednost eh, in to sem povedal tudi našim malteškim kolegom. Hvala lepa, to pa Ludek Niedermayer v imenu ELS. Najlepša hvala, hvala, da ste z nami, ker časa ni veliko, se bomo imeli na eno samo vprašanje. Še predtem pa bi rad izpostavil, da smo lahko ponosni na napredek, ki smo ga dosegli na področju davkov. To je bilo eh, še posebej eh, jasno eh, tekom našega obiska v ZDA in lahko primerjamo napredek ZDA. Glede fatke smo slišali že dve vprašanji. Vem, da je pravna situacija zelo zapletena, zato ker je bila fatka izpogajena med državami članicami. Ampak prosim vas, da prosite za mandat držav članic in da eh, zagotovite to eh, vzajemnost, ki bo zagotovila dober rezultat. Moje vprašanje je zelo preprosto. Eh, gre za eh, temo, ki se prekriva eh, z vašim portveljem in portveljem gospe eh, Jurove. Tekom razprav eh, v parlamentu smo izpostavili vprašanje Praga, eh, lasništva eh, delnic in parlament je eh, zauzel stališče, da je eh, trenutni prak 20-25 odstotkov previsok in da moramo zmanjšati ta prak. Zanima me, kakšno je vaše mnenje in še enkrat hvala za obisk. Hvala lepa tudi za to kratko vprašanje, ampak pomembno. Izvolite, komisar. Eh, eh. Najlepša hvala, gospod Niedermayer, za vašo podporo delu, ki smo ga že upravili. Eh, seveda eh, nam je uspelo zahvaljujoč dobremu sodelovanju. Glede fatke, menim, da je direktiva DAG 2, ki eh, odpravlja bančno tajnost, najboljše orodje, ki ga imamo pri zagotavljanju večje mere preglednosti na področju davčnih informacij kot sem že pojasnil, eh, ta zakonodaja že obstaja v Uniji, pa tudi globalno gledano. Komisija bo pripravila eh, poročilo nekje do leta 2019 eh, o delovanju tega sistema in v tem kontekstu bomo na to lahko ocenili, če so potrebni dodatni ukrepi, kot je naprimer okrepitev kazni v primeru eh, nespoštovanja teh eh, zahtev strani eh, zadevnih akterjev. Mislim, da trenutno ni realistično govoriti o mandatu, kar se tiče ZDA, v okviru sporazumov z državnimi članicami bomo poskušali najti rešitev, ampak pri tem eh, moramo upoštevati načelo vzajemnosti. Kar se tiče dejanskega lasništva, eh, pa, so, eh, pa je dostop eh, do informacij o dejanskem lasništvu potreben za učinkovit boj proti davčni, davčnim otajam in izogibanju davkom. Pregled direktive o boju proti pranju denarja je bil upravljen zato, da bi omogočili ta dostop in uh, informacije je, te, eh, je treba izmenjevati znotraj Evropske unije. Implicitno torej je odgovor da. Ampak, ker dostop do medpovezanih registrov eh, držav članic eh, ni eksplicitno izpostavljen, bodo nekatere države članice to tolmačile, kot da te zahteve ni. Če bo do tega prišlo, potem je bolje, da eh, predvidimo eh, sistematični dostop do eh, informacij znotraj davčne zakonodaje. In pri tem bi bilo treba verjetno specificirati takšne ključne elemente za določitev posameznika oziroma fizične osebe in eh, tudi to eh, bi na to vključili v eh, register o boju proti branju denarja. Počakali bomo seveda na to, da svet in Evropski parlament končata pogajanja, preden analiziramo morebitno potrebo po dopolnilnih ukrepih. Najlepša hvala, gospod komisar. Tako, gledam na uro, do 10.30 smo imeli predvidni čas. Če imate še nekaj minut eh, časa, kajti potem sledi sestanek koordinatorjev, lahko odgovorimo na vsa vprašanja. Naslednji je Emanuel Morel. Najlepša hvala, gospod komisar, da ste z nami. Hvala za eh, vaše delo na področju davčne pravičnosti. Rad bi se dotaknil dveh vprašanj, ki smo jih že slišali, ampak uh, Eh, sam bi rad izpostavil bolj specifična vprašanja. Kar se tiče, eh, tiče javnega poročanja po državah, eh, so se izjave malce spremenile. Spomnimo se razprav, ki smo jih imeli, spomnimo se končnega predloga komisije, ki je dejal, da imamo davčno oziroma ja, davčno osnovo zgolj za države članice Evropske unije in nekatere druge. Mi smo se borili za to, da bi imeli poročanje za vse davčne jurisdikcije in na to smo prišli do tega kompromisa. Dejali ste, da ste previdno optimistični, kar se tiče seznama davčnih oas, eh, sam pa sem malce manj optimističen in tukaj ne predstavljam svoje eh, politične skupine. Mislim, da poskuša eh, svet razvodeneti ta seznam. Naprimer, Eh, če ima nekdo nično eh, davčno stopnjo, to ni več dovolj, da bi prišel na ta seznam. Ne vem, meni eh, se je zdelo, da je bila komisija zelo ambiciozna pri teh vprašanjih, tako kot mi v parlamentu. Svet pa je posegel v, to, v te ambicije. In zanima me, če si prizadevate za poročanje po državah za vse uh, jurisdikcije in za vse uh, Uh, eh, no, just stop me. Davki, ki jih plačujejo eh, podjetja, eh, so vedno manj povezani z davki, ki bi jih morali dejansko plačevati. Komisija je predlagala klauzulo switchover v direktivi, in zanima me, če uh, bi lahko vseeno razmišljali o neki, naj, eh, neki minimalni uh, davčni stopni za podjetja. Ne moremo sprejeti uh, tega dejstva, da ne vem, multinacionalke v Evropi plačujejo enodstotni davek ali pa celo uh, manjši davek. Uh, Ljudje tega ne sprejemajo, parlamentarci pa tudi ne. Hvala lepa. Ja, kar zadeva to prvo vprašanje, so me ravno kar obvestili, da Združeno kraljestvo eh, želi zauzemati mm, pred in po Brexitu za posebno ureditev za svoje ozemlje. Tako da nas čaka kar težko delo. Izvolite, komisar. Euh. Združeno kraljestvo ima še vedno eh, razmeroma eh, pozitivno in proaktivno vlogo v eh, boju proti davčnim utajam in izogibanju eh, davkom. To je treba izpostaviti. Mislim, da moramo razlikovati med eh, davčnimi oazami in konkurenčnostjo. Ampak o tem se bomo še pogovarjali. Biti moramo zelo pazljivi tekom pogajanj, tako da bomo lahko šli v pravo smer. Več vprašanj ste mi zastavili, gospod Morel. Najprej se znam. Kot sem dejal, sem eh, previdno optimističen. Držim se tega stališča. Naj pojasnim situacijo, kar se tiče nične davčne stopnje. Eh, to eh, ni dovolj dober argument za se znam, ampak pogledati si moramo, če poteka škodljivi offshoring in na to se pripravi screening po pripravi teh kriterijev in na to lahko vidimo, kaj se lahko naredi v boju proti davšnjemu tam in izogibanju davkom. Da, kompromis je pač kompromis, ampak sprejeli smo ga zato, ker nam omogoča pripravo seznama, ki je kredibilen in soliden. Kar se tiče javnega poročanja po državah, pa moje stališče ni nejasno. Gospe Žoli sem že večkrat povedal, od prvega dneva mojega eh, dela v komisiji, sem dejal, da sem za to. In tudi znotraj komisije sem podpiral eh, to idejo. Nekateri eh, v parlamentu so to kritizirali, drugi eh, menijo, da eh, smo šli predaleč. Mislim, da je pomembno, da naredimo korak naprej pri tem in seveda mora tudi parlament pritisniti na eh, vse akterje. To je boj, eh, s katerim nadaljujemo. Eh, nič vam ne skrivam, eh, mislim, da. Eh, moramo še marsikaj postoriti na tem področju. Ko se pogovarjamo o eh, CCCTB, eh, ni političnega apetita za to, da bi eh, vzpostavili minimalni, minimalno stopnjo davka. Nekatere države članice so bile resnično proti, kar precej jih je bilo in proti takšnim idejam so če bi eh, želeli sprejeti takšen davek, eh, bi bilo to kontraproduktivno za iskanje kompromisov pri eh, predlogih, ki so že na mizi. Razlikovati moramo med takšnimi efektivnimi davki in predlogi komisije. Eh, izjemne situacije pač ne morejo biti normalne. EVP, e Naslednji nov namelo je LS, potem še Raymond Finch in potem še dva v prosti razpravi, s tem zaključujem seznam in potem eh, še odgovori komisar, če se strinjate. Samo dva. Zdaj zapiram seznam. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod komisar. Kratek bom. Najprej me zanima, če lahko kaj poveste o pomenu eh, zakonitosti in eh, preglednosti različnih poslovnih centrov v Evropi oziroma eh, v okviru Evropske unije, Cipr, Gibraltar, Luksemburg in tako naprej in tako dalje. Kako obravnavate njih in kako gledate na njihovo zakonitost in preglednost delovanja? Mi imamo mednarodni poslovni center eh, na Maderi, ki je zelo pomemben, kar se tiče ustvarjanja dobička. Imamo uh, zelo uh, visok, uh, visoko stopnjo dolga, 132 odstotkov BDP-ja in uh, vlada uh, je sodelovala uh, s krajno levico uh, na tem področju. 31 odstotkov portugalskega dolga bi plačali evropski davkoplačevalci in eh, časovnico za plačilo bi povišali z 15 let na 60 eh, let. Hvala za kratko vprašanje. Komisar, izvolite. Vprašanje o portugalski. Eh, Kar se tiče preglednosti. je to zelo pomembna tema, ker smo že naredili veliko napredka. Želimo si preglednosti na vseh ravneh, kar se tiče finančnih podatkov, kar se tiče uh, davčnih stališč, tax rulings, kar se tiče poročanja po državah, kar se tiče uh, spontane izmenjave uh, informacij med državami članice, kar se tiče uh, kodeksa ravnanja in registrov. Uh, mislim, da potrebujemo predvsem bolj svoboden eh, dostop do dokumentov za vse partnerje v tem boju proti eh, davčnim eh, goljofijam in izogibanju davkom. Sam govorim o revoluciji preglednosti in s tem ne smemo kar tako končati. Evropski parlament, komisija, države članice se morajo boriti za to, če želi kdo stopiti na Eh, zavoro, eh, potem mora vedeti, da to ne bo dobro za nikogar. Bodi si eh, pregledno zagotovimo na ex ante ravni, bodi si na ex post ravni in to bo škandalozno. Vedno se moramo izogniti škandalom in v, vaši, v naši komisiji in v vašem odboru moramo z tega vidika sodelovati. Kar se tiče portugalske ne bom. Uh, se ne bom spuščal uh, toliko v uh, podrobnosti. Portugalsko politiko sicer malce poznam, uh, sodelujemo s portugalsko uh, vlado. Portugalski parlament mora paziti na vse to, tako da se bo primankljaj še naprej zmanjševal. Upam, da bo lahko ta država kmalo uh, izstopila iz uh, postopka uh, kršitve uh, zahtev po primankljaju. Uh, kar se tiče dolgov, so zadeve predvsej bolj delikatne. V nekaterih državah, ki jih prav tako obravnavam, vidimo, da zadeve ne tečejo vedno uh, lahko. Tako. Raymond Finč kot eh, zadnji v rednem seznamu in potem trije v prosti razpravi po eno minuto, potem pa zaključimo. Hvala lepa tudi za vašo pripravljenost ostati nekoliko dlje. Gospod Finč, izvolite. Commissioner. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Veste, da je ta parlament tudi komisar proti podjetjem in eh, podjetništvu in zato eh, je stališče te unije tako slabo, uh, situacija v te unije tako slaba. Govor je bilo o fatki in zanima me, uh, kaj menite o potencialnem uh, evropskem zakonodaj, uh, zakonodajnem predlogu, uh, ki bi bil, bil podoben uh, fatki. Številne finančne institucije uh, nočejo ameriških uh, strank ravno zaradi fatke. Uh, A se strinjate, da bodo Britanci pa tudi eh, Evropejci eh, bolje živeli brez takšnega predloga? Izvolite, to je težko vprašanje. No, mislim, da eh, parlament in komisija nista proti podjetništvu. Na to lahko gledamo z dveh vidikov. zagotoviti moramo, da so tako plačevalci eh, pošteni, eh, ne smemo dovoljevati, da eh, se primankljaje zvišujejo, ne smemo dovoljevati, da nekateri, ki imajo na voljo celo vojsko strokovnjakov, da se izognejo plačevanju davkov zato sprejemamo pravila, ki veljajo tudi za podjetja. Ampak eh, naložbe, eh, ekonomska učinkovitost in preglednost eh, gredo z roko v roki. Potrebujemo konkurenčno, močno gospodarstvo in ravno zato v mehanizmih, ki jih uvajamo, pridevamo tudi celo, eh, številne prednosti za podjetja in eh, najboljši primer za to je CCCTB. Eh, to je mehanizem, ki zmanjšuje stroške za podjetja, olajšuje jim življenje in omogoča tudi boljši boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom še enkrat vas torej vabim, in to je moje politično sporočilo, da podprete delo komisije. Eh, skupaj moramo prepričati države članice, da se moramo odločiti za to skupno konsolidirano davčno osnovo. Eh, imeti moramo tri ceje v eh, angliščini, ne zgolj dva, to mora biti konsolidirana davčna osnova. Želim, da izpeljemo ta projekt. Kar se tiče fatke menim, da eh, je direktiva eh, DAG 2, ki eh, odpravlja bančno tajnost, da je dobro urodje za to. Naše države članice praktično vse so odločile, da izvajajo FATKO sklopu bilateralnih sporazumov in mislim, da je to prava pot naprej. Hvala lepa, gospod komisar. Tako, zdaj pa trikrat po eno minuto in potem eh, zaključimo se naprej. Ana Gomeš, ena minuta, izvolite. Naj se vrnemo na Portugalsko, gospod eh, komisar. Trojka, katere del je eh, Evropska komisija, se ukvarja s tem, da smo ugotovili, da je približno 22 milijard evrov, eh, približno eh, ena četrtina denarja, eh, ki je bila izposojenega, da so ta sredstva šla v davčne oaze med letoma 2011 in 2014. Parlament je zaskrbljen, zanima me, če je tudi komisija zaskrbljena in če zahteva te informacije. Hvala, da ste izpostavili vprašanje eh, DDV-ja. Potrebujemo več informacij tudi o tem. Rada bi vam zastavila naslednje vprašanje glede eh, tako imenovanih free ports. Eh, Ženeva, Singapur, Luksemburg. A vas to skrbi? A vas skrbijo ti centri, kamor se steka denar? Hvala, Bernd Luke. Hvala lepa, gospod komisar tudi za to, da ste pripravljeni ostati tu in se še pogovoriti. In upam, da boste enako odprti do pogovora tudi o pravni podlagi EU člen 125. Niste odgovorili na to vprašanje, zakaj imajo države članice na voljo tako malo eh, sredstev za eh, preiskavo takšnih eh, sumov. Sami ste bili finančni minister v Franciji. En odstotek sumljivih primerov se je preiskalo, eh, torej 400 od 40 tisoč. Eh, Država članica je vtegnila reči, ja pa se se ne splača, eh, izplen od tega vložka v preiskave ni zadosten. Bi lahko komisija morda povprašala države članice v našem imenu. Verjetno obstaja nek nadzor nad uspešnostjo takšnih davčnih izterjav, v primeru, da se eh, uspešno opravijo preiskave suma davčnih goljufij in eh, davčne kriminalitete. Torej, pomembno je, kolikšen je uložek eh, v smislu administrativnega bremena in kolikšen je izplen. Hvala lepa, gospod Luke. Louis Michel, prav tako ena minuta. Najlepša hvala. Najprej bi se vam rad zahvalil, gospod eh, komisar, bil sem eh, član Eh, odmora za eh, notranje zadeve in mislim, da so vaši predlogi zelo eh, dobri, pogumni in ambiciozni. Zanima me, če imate oceno obsega nezakonitih struktur in zakonitih struktur. Tudi to je namreč pomembna razlika. Nekatere strukture so morda amoralne, ampak zakonite. zanima me, eh, kaj menite o skupni definiciji eh, davčnih utaj, davčne optimizacije, agresivnega davčnega načrtovanja. To so eh, koncepti, ki pogosto pokrivajo identične strukture, predstavljajo pa osnovo za izkoriščanje določenih zakonodajnih aktov. Hvala, gospod Mešelin. Še zadnji krok odgovorov. Gospod komisar, izvolite. D'abord, je veux, je veux répondre à. Najprej bom odgovoril Ani Gomes, eh, ki ni zastavila zgolj portugalskega vprašanja, kljub temu, da prihajate iz Portugalske. Strinjam eh, se z vami, s tem se ukvarja tudi vaš eh, odbor in zato dela tudi naša komisija. Eh, carinski režim je predmet eh, carinske obravnave. Sam eh, pokrivam tudi ta portfelj in želimo, da tukaj pride do napredka. S tem se ukvarjamo. Gospod Ljuke, mislim, da sem vam odgovoril, ampak lahko grem še dlje, če želite. V okviru direktive DAC zahtevamo statistične in tudi kvalitativne podatke eh, držav članic. Te informacije pa bodo na to na voljo tudi javnosti. Malce pesimistični ste, mislim, da moramo biti bolj optimistični. Eh, države članice morajo v to področje vložiti več truda, zato ker bo potrebnega veliko dela. Na to vprašanje Luja eh, Mišela. Hvala za spodbudne besede. V tej fazi nimamo uh, ocen eh, in primerjave med uh, zakonitimi in nezakonitimi praksami. Uh, to je tema. Uh, na kateri smo začeli delati. Upamo, da bomo imeli informacije in rezultate, eh, ko bomo podali naš predlog o finančnih posrednikih in eh, ko bomo imeli izmenjavo z vami, kar se tiče eh, skupne definicije davčnih utaj, davčne optimizacije in agresivnega davčnega načrtovanja. Mislim, da nimamo zelo mm, natančnih razlik med temi, ampak vidimo, kakšne so razlike. Uh, davčna utaja pač pomeni, da ne izpolnite obveznosti, eh, ne eh, izpolnite zakonodaje. Eh, davčna optimizacija in agresivno, agresivno davčno načrtovanje se morda včasih zdi ta kot ena in ista stvar. Gre za uporabo obstoječih mehanizmov, ki izkoristimo na ta način, da kot podjetje večinoma multinacionalke, ampak ne zgolj multinacionalke, eh, optimiziramo eh, svojo pozicijo in plačamo manj davkov. Ravno zato gre za boj proti eh, davčnim utajam in tudi izogibanju davkom. Gre za zmanjševanje davčne osnove, za seljenje dobička, za BEPS torej in to je ena velika celota, ena velika zgodba. Je pa res, da se lahko o tem še eh, pogovarjamo. Eh, nočem eh, seveda v eni minuti eh, obelodaniti celotnega področja. Eh, brez dvoma se bomo o tem še pogovarjali. Hvala lepa, gospod komisar. V imenu odbora bi sem rad izredno zahvalil za to, da ste ostali z nami 16 minut dlje. Občutek imamo, da Imamo v vas prepričanega zaveznika v boju proti davčnim utajam, za davčno pravičnost, za boje proti davčnim goljofijam in eh, to lahko, mislim, da potrdijo tudi številni kolegi. Na začetku ste govorili o dostopu do dokumentov, o tem bomo sedaj govorili na našem sestanku koordinatorjev. Prav tako pa ste izrazili pripravljenost, da se boste še oglasili v našem odboru, ko boste podali predlog o tako manjih posrednikih. Tako, hvala lepa, želimo vam uspešno nadaljevanje dela, s tem tudi uradno zaključujem našo sejo, sedaj sledi petminutni odmor, potem pa sestanek koordinatorjev in sicer brez nazočnosti javnosti, tako da bi prosil vse tiste, eh, ki niso upravičeni do sodelovanja na tem sestanku, da pravočasno zapustijo dvorano. Hvala lepa še enkrat.